Euh, spoštovane kolegice in kolegi prosim da sedete na svoja mesta začeli bomo z glasovanjem Nous commençons par le rapport de monsieur Scholz accord d'association UE e. Najprej poročilo Scholz pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Moldavijo začitna klauzula in mehanizem za preprečevanje izogibanja enotno glasovanje glasujemo elektronsko glasujte prosim konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Landsbergis, pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo, mehanizem za preprečevanje izogibanja. Gospod Landsbergis želi besedo, če se ne motim. Želite besedo, kolega? Kolega Landsbergisa ne vidim v dvorani. Želi besedo, ne želi besede, izvolite. Na kratko. Gruzija je verjetno najbolj napredna pri izvajanju reform povezanih z liberalizacijo bizonskega sporazuma in pridružitvenim sporazumom. 68 odstotkov ljudi v Gruziji podpira pristop Evropske unije in demokratični razvoj. Poglobljeni celovit sporazum.